da presidente Buongiorno, la seduta è aperta. Dobro jutro. Nadaljujemo z zasedanjem. Prva točka na našem dnevnem redu je vprašanje za ustni odgovor z razpravo. Gre pa za pravilo enega kosa ročne prtljage, ki ga uveljavljajo nekatere letalske družbe. Besedo dobi gospod Simpson pet minut. Morning, is, is it, is it worth... Dobro jutro, predsedujoča. Ali je vredno že začeti, ker komisije še ni?